Sedaj pa sledi še zadnja točka dnevnega reda. Gre za poročilo Sajer o prenosu zakonodajnih pooblastil in izvajanje izvedbenih pooblastil komisije. Najprej dobi besedo pročevalec za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Parlament sprejema ogromno poročil, poročil na lastno pobudo, prav tako, ampak teh poročil potem nihče ne prebere, nihče z njimi ni seznanjen, tudi avtori poročil se z njimi več ne ukvarjajo. Poročilo, ki ga obravnavamo na današnjem dnevnem redu, pa bo upam drugačno poročilo. Ne zato, ker bi sam spisal to odlično poročilo, temveč zato, ker je to priročnik pravzaprav priročnik, ki bo v pomoč kolegicam in kolegom, ki sodelujejo z drugimi institucijami, svetom in s komisijo. ko se naprimer srečujejo v kontekstu trialoga. Lizbonska pogodba je upeljala nova pravila, ki se nanašajo na to, kako nadziramo Evropsko komisijo. Na podlagi nove pogodbe, ima parlament enake pravice in pooblastila kot svet, ko gre za preverjanje delovanja komisije. Seznanjeni ste z delegiranimi in izvedbenimi akti. Naš parlament je prav tako vključen v te postopke. Zakaj pravzaprav gre? Ko parlament potrdi neko poročilo, izgubi svojo pristojnost in vpliv na področju, kjer je naprimer prenesel pooblastila na komisijo. Danes pa je situacija nekoliko drugačna v okviru delegiranih aktov. Pri delegiranih akto, aktih parlament ohrani svoje pristojnosti, lahko omakne oziroma oduzame pooblastilo komisiji, če meni, da zakonodajni akt ni dober. Vsa podrobna vprašanja parlament sicer ne obravnava, ampak mi smo tisti, ki se odločamo o tem, kakšna pooblastila in katera pooblastila bomo prenesli na komisijo in katere zadeve bomo obravnavali sami. Lizbonska pogodba je v veljavi že kar nekaj časa. Praksa, ki je opisana v Lizbonski pogodbi, pa se ne upošteva v celoti. Če kolegi, naprimer, sodelujo na trialogu ali v dialogu s svetom, ugotovijo, da je svetu kar nekoliko žal, da je prenesel določena nadzorna pooblastila na parlament, da je ko gre za pooblastila, sedaj enakopraven s parlamentom. Ko se sproži nek postopek, se ne obravnavajo vedno ena in ista vprašanja. Mi si želimo poenostaviti doseganje sporazuma med institucijami. Skratka, kolegice in kolegi, v tem poročilu boste našli informacije v zvezi s tem, kakšna pooblastilna pristojnosti imamo, temu se ne smemo odreči, ohraniti moramo tudi pooblastila glede nadzora in spremljanja. Obstajajo pa različne situacije, seveda. Včasih samo potrjujemo poročila oziroma predloge, ki jih sprejme komisija. Ne moremo pa podpreti tistih poročil, ki se ne sprejemajo skladno s preomenjenimi načeli. Nažalost pa nismo uspeli doseči dogovora s svetom v prvem branju glede tega vprašanja. Hvala. Najlepša hvala, kolega Sajer. Sedaj pa postopek Catch the Eye, samo dve prošnji za besedo sem dobil. Kolegica McGuinness je prva. Uh, you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, ko gre za delegirane akte in ta tehnična zapletena vprašanja, sedimo prazno, praktično prazni dvorani. Uh, Sama sem na področju kmetijstva tesno sodelovala v postopku. Sploh še nismo zaključili z reformo SKP, čeprav smo jo najavili že pred nekaj meseci. Mislim, da bi morali kolegi v naslednjem mandatu preveriti ta vaš preročnik, kajti želimo si sprejemati boljšo zakonodajo. Če dosežemo politični pogovor, se običajno moramo lotiti tudi tehničnih podrobnosti, delegiranih aktov, izvedbenih aktov. Težko je obrati pravo pot. Nekaterih zadev, treh ali štirih, ne bomo uspeli zaključiti do marca, zato bomo zamujali tudi z izvajanjem poročilo, ki se ga pripravili odlično in žal mi je, da nas ni več v dvorani, ko se o tem pogovarjamo. Hvala. Hvala lepa prav imate, to je zelo pomembna razprava. Gospa Basesko. Prešedinte, utilizara. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, delegirani akti, izvedbeni akti. Predvsej nejasnosti še obstaja glede uporabe teh aktov. Mislim, da bo vloga odbora za pravne zadeve še posebej pomembna v naslednjem sklicu parlamenta. Mi kot poslanci smo dolžni zaščititi evropske državljane, moramo nasprotovati vsakršnemu zakonodajnemu aktu strani komisije, ki bi bil v nasprotju z interesi državljanov. Poleg tega mora Evropski parlament sodelovati v postopkih še preden se sprejemajo ti akti. Zato sem sama podprla zamisel, da organiziramo srečanja med strokovnjaki Evropske komisije in parlamenta, preden se sprejmejo delegirani akti. To je še toliko bolj pomembno na področjih, kot so trgovina, kmetijstvo, gospodarske in trgovinske zadeve. Hvala. S tem je postopek SDA zaključen in za zakonec razprave še komisarka Đorđava. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi gospodu Sajerju, ker je vsem v občinstvu in tistim, ki spremljajo vaše misli drugot, predstavil te zadeve. V imenu komisije bi rada povedala, da se popolnoma strinjamo s tem, da potrebujemo skupen pristop do delegiranih in izvedbenih aktov, ker bomo s tem bolj učinkoviti. Kar nekaj vprašanj je glede samega tolmačenja. Vse prepogosto se to vrstno vprašanje pojavijo v pogajanjih. Res je nastopil trenutek za to, da pospešimo svoje delo, da najdemo horizontalne odgovore in rešitve na vsa ta vprašanja. Verjetno veste, da je komisija lani sprožila tristranske pogovore. Želeli smo, da bi bolje razumeli tudi horizontalna vprašanja, ki so vezana na delegirane in izvedbene akte. Pripravili smo tudi neuradni dokument, v katerem smo naslovili številno vprašanje, ki jih izpostavljate tudi sami. Poleg tega smo pokrili tudi izjemno občutljivo vprašanje, kako se posvetovati pri delegiranih aktih. Proces pa je nekoliko zastav, tako da bi vam lahko rekla sedaj samo hvala, ker ste dali temu postopku nov zagon. Upam, da nas bo postopek pripeljal do pravega, dobrega razumevanja tudi horizontalnih vprašanj, do skupnega razumevanja delegiranih in izvedbenih aktov. Nasplošno se strinjamo s poročilom, ki ste ga predstavili. Zdi se nam, da je to dobra podlaga za nadaljne delo. Upam, da bomo uspeli zaključiti razpravo. Bi vas pa rada vse upozorila na to, da čakamo na sodbo sodišča glede biocidov. Tu je bilo prav tako govora o delegiranih in izvedbenih aktov, kje je razmejitev. Upam, da bo tudi sodba prispevala k osvetlitvi tega vprašanja. Vendar to ne pomeni, da bi mi lahko zaključili z razpravo glede postopkovnih vprašanj, ravno nasprotno, nadaljevati moramo z, njim, z njo, medtem ko čakamo na navodila strani sodišča. Vse tri institucije morajo sodelovati skupaj, zato da najde učinkovite rešitve za ta pomembna vprašanja. Na koncu naj rečem samo še to, da bo parlament v novem mandatu zagotovo imel dobro podlago za to, da pospeši proces iskanja skupnega pristopa, skupnega imenovalca. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili. Najlepša hvala, komisarka. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri opoldne vsem kolegim in kolegicam in vsem ostalim želim lahko noč. Enako velja tudi eh, za komisijo, če ne, ne drži, da komisija nikoli ne spi. Zasedanje je s tem prekinjeno.